v celotni Evropi, tudi manjše države, manjši narodi, tudi tisti, ki so bili žrtev sovjetskega režima in to so tudi balske države. Najlepša hvala za vse izjave, s tem smo izčrpali to točko. Naslednja točka na dnevnem redu, poročilo gospoda Jo Lajnena, Evropsko okoljsko-ekonomski računi. Besedo dajem gospodu poročevalcu gospodu Lajnenu. Izvolite. Ja, ja, gospod predsednik, gospod komisar, kolegice in kolegi. Danes bomo razpravljali in jutri bomo potrdili Evropski zakonodajni akt. To je dokument oziroma poročilo, ki je morda nekako nedoločno, ampak ko govorimo o okoljski bilanci, lahko povem, da s tem odpiramo novo poglavje, da bomo tako videli, kako lahko merimo napredek in tudi blaginjo. Govorimo o tem, da kazalniki BDP več ne zadostujejo, da so samo to količinski podatki gospodarske dejavnosti, ki nam ne povedo veliko o okoljski in socialni bilanci. Ravno zato je napočil skrajni čas, da vsako leto merimo kaj je s temi ukrepi, ali so ta prizadevanja dobra, ali pa smo se slabo odrezali na tem področju. Vsak mesec eh, imamo statistične podatke o trgu dela, potem vsako leto vidimo, kako se je odrezalo gospodarstvo. Zelo dobro in jasno vemo, kaj je slika, ampak eh, če pa upoštevamo druge podatke, podatke o okolju, tukaj nismo uspešni in ne vemo veliko. In ti skupni okoljski in gospodarski računi naj bi 27 držav članicam pomagalo, da bi pripravili nekakšno celovito bilanco stanja, da bi videli, ali smo šli naprej na tem področju ali pa smo naredili korak nazaj. Že leta 2002 je Evropski parlament pozval vse vpletene strani, da pripravimo te okoljske račune, da vidimo, kaj so posledice, kaj so vzroki, kako se spreminja okolje in da imamo ustrezne podatke in da ustrezno obvestimo tudi javnost. Potrebujemo znanstveno podlago, tako da merimo, kako porabimo naše vere in da skladno s tem sprejmemo politične odločitve. Zato smo res veseli, da je aprila 2010 Evropska komisija sprejela zakonodajno pobudo na tem področju vseeno pa menimo, da ste se nekoliko preveč obotavljali. Celoten parlament, vse politične skupine smo rekle, da moramo stvari dati v višjo predstavo, tudi OECD, tudi OZN, že več eh, let, že deset let skoraj ali petnajst let govorita o teh stvarih. Pogajamo se tudi s svetom, lahko povem, da smo dosegli pomemben napredek. V svetu je bilo relativno težko, nekatere države članice eh, tih okoljskih računov ne poznajo in zato so pravzaprav eh, morali eh, spremeniti te zadeve, ker moramo imeti enovito podlago za vse države članice. Komisija predlaga tri module, to je zrak oziroma emisije zraka. Mislim, da zelo dobro vemo, kakšni so plini, ki jih spuščamo v okolje, potem finančna poraba oziroma izdatki zaradi okoljskih davkov in dajatov, potem pa osnovni tokovi na ravni naše družbe, torej vložek, izložek, tudi količinski podatki. Morda je to eh, začetek nekoliko preveč enostaven. Mi potrebujemo tudi energetske vodne bilance, to je zahteval parlament, potem tudi moramo vedeti, kaj je za gozdovi, odpadki, Tudi to so moduli, ki bi si jih želeli v bližnji prihodnosti. Potem, kaj je ekologija morja, ali je to pomembno, potem ribi stalež, ali potrebujemo oziroma ali sploh lahko vodimo statistično metodologijo, ki jo moramo še izboljšati. Določen napredek smo dosegli v dveh letih, Najkasneje do leta 2013 ob koncu bo komisija pripravila poročilo in po možnosti naj bi to direktivo tudi preverili. In upam, eh, da bomo potem poleg BDP-ja imeli tudi ekološki oziroma socialni družbeni produkt in to je pravzaprav naš cilj. Najlepša hvala. Hvala, ker ste upoštevali časovni okvir, hvala tudi za to, da ste podali to izjavo. Pravzaprav se ne držimo dovolj pogosto časovnega okvira. V imenu Evropske komisije, komisar Aren, izvolite, beseda je vaša. Hvala, predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci. Poročevalec Jo Lajnen je že omenil, kaj je namen predloga komisije dejansko gre za to, da želimo spostaviti skupen praven okvir, ki bi nam bi omogočal, da bi zbirali podatke, da bi jih ocenili in da bi jih tudi posredovali. To velja za okoljske in gospodarske račune. S tem naj bi zagotovili bolj uravnotežen pristop pri sprejemanju političnih odločitev in zagotovili trajnostni razvoj. Evropska komisija je pravzaprav tukaj pripravila, da bi izpolnili prvi cilj v našem sporočilu, več kot BDP. Gre za to, da naj bi poskrbeli za učinkovito rabo verov, da bi zagotovili trajnostno porabo, kar pomeni, da bomo okoljske dejavnike povezali z gospodarskimi. Ravno tako bomo tako imeli možnost, da bi političen pristop bil zelo celovit in podprt znanstvenimi podatki. Zelo dobro smo sodelovali, to velja za vse tri institucije. Ravno zato se mi zdi, da smo dosegli skupen cilj, ki je, da bi imeli dejansko to okvirno uredbo o evropskih gospodarskih in okoljskih računih. Omenjeni so bili trije moduli, emisije, zrak, plin, okoljske davki, okoljski davki in dajatve in snovni pretok. V tem trenutku velja za zbiranje teh podatkov prostovoljen pristop v večini držav Evropske unije. Ravno zato to zbiranje podatkov ne bo naložilo eh, dodatnih eh, bremen za zadevne države članice, kar pomeni, da bi države članice že uporabile obstoječe vere. S to uredbo bomo oblikovali novo podlago za zbiranje statističnih podatkov, povezali bomo okolje in gospodarstvo. Upam tudi, da bomo v prihodnosti imeli dodatne module. To je omenil tudi poročevalec v poročilu oziroma osnutku rezolucije. Ker pa zadeva ostale module, Metodološka zrelost je v različni fazi, recimo to velja za les, potem za ribe. kar zadeva modularno strukturo. Sprejeli smo jo, rekli smo, da bo možno pripraviti tudi e-module, da bi morda v prihodnosti imeli dodatne priloge, kjer bi te module opredelili. Evropska komisija bo tudi poročala tako parlamentu kot tudi svetu vsaka tri leta. Obvestili vas bomo, kako napredujemo pri teh treh modulih, po potrebi pa bo Evropska komisija pripravila nove zakonodajne predloge, kar zadeva nove module. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, naj se ob koncu zahvalim poročevalcu gospodu Lajnenu, potem poročevalcu v senci gospodu Martinu, kot tudi vsem poslankam in poslancem odbora za okolje in odbora za ekonomske zadeve. Zelo konstruktivni ste bili in pomembno ste prispevali k tej razpravi. Hvala. Najlepša hvala v imenu odbora Ekon, gospod Hans Petar Martin, izvolite. Hvala. Jo Leinen in sam imava zadnjo desetletje politično zgodovino, ki je kar skupna in isto velja tudi za to poročilo. To je dober, zelo preudaren predlog, zelo pomemben. Zakaj? Statistični podatki so lahko privlačni, seksi. Tudi v tem času ko imamo v Evropski uniji velike probleme, kar zadeva verodostojnost, v veliki večini eh, primerov neopravičeno, če upoštevamo pomembne projekte, ne pa eh, druge, kjer prihaja do določenih sporov. To je zelo dober projekt, kar pomeni, da to povem ne samo kot neodvisni poslanec, ampak tudi nekdo, ki je v odboru Ekon, eh, pripravljalec mnenja, ki je pravzaprav bil pristojen, da je pripravil to poročilo, ki je tudi bolj podrobno kot odbor Envi. 37 proti nič, eh, to je bil rezultat glasovanja, kar pomeni, da imamo jasno osnovo. Ni, ne, ne gre samo za to, eh, da bi imeli evropsko trajnostno statistiko. To bi pomenilo nekaj novega, predvsem za mlade ljudi, za tiste, ki dejansko vedo, da v prihodnosti potrebujemo novo soglasje in da moramo poskrbeti za to, da Evropska v tej brutalni vojni z EDA, s Kitajsko in tudi eh, drugimi eh, silami je tista, ki lahko pravzaprav zagotovi nekaj novega in ima to podlago. Kot smo že slišali, potrebujemo dodatne, nove module. V 70-ih letih, v 80-ih letih prejšnjega stoletja eh, smo vse te projekte že razdelali. Res bi bilo dobro, če bi Evropska komisija res eh, pospešila ta projekt, ki se mi zdi dober. Tudi Eurostat je pravzaprav rekel, da bo vključen v ta projekt, da bo eh, zbiral podlage, čeprav je kar nekaj težav. 37 proti nič, to je rezultat glasovanja. ESN, Evropska statistika za trajnostni razvoj, to je projekt, eh, kjer Evropska komisija potrebuje več denarja, ampak prerasporeditev je tukaj nujna. Predlagal bi, da bi prerasporedili eh, sredstva iz Generalne direkcije za širitev in eh, da damo več denarja temu projektu, ker to je res evropski projekt. Hvala v imenu skupine ELS gospod Horst Schnellhardt. Hvala, gospod predsednik. Ko sem prvič prebral predlog komisije, sem bil kar skeptičen. Ampak to, kar je rekel poročevalec eh, in eh, tudi poročevalec v senci, Mislim, da je to nekaj, kar bi lahko sprejeli, ta projekt bi lahko zagovarjali. V veliki večini držav članic imamo okoljske, ekološke podatke, imamo eh, tri eh, module, imamo te podatke, ki se zbirajo. Države članice morajo jasno vedeti, kaj so naredile, kakšni so rezultati, ko govorimo o snovnem toku, ko govorimo o emisijah. Eh, in Mislim, da bi bilo dobro, če bi dejansko videli, kaj je z okoljem, kaj je z gospodarstvom, kakšne so povezave, kakšen je gospodarski razvoj v Evropi, ali je dovolj trajnosten ali ne in kakšna naj bo okoljska politika. To mislim, da je pomemben vidik. Ampak rad bi vas tudi opozoril na eno zadevo. Vedno govorimo o birokraciji in pozval bi Evropsko komisijo, da tukaj ne vzpostavlja novih birokratskih struktur. To bi bila napačna pot, zato jo opozarjam oziroma sprašujem, ali načrtujete nova delovna mesta v Evropski komisiji oziroma ali je trenutni kadrovski vir ustrezen. Dobro in pomembno bi bilo, da zbiranje podatkov ne pomeni dodatnih bremen. Leto 2013 je bilo omenjeno, to je prvo poročilo o izvajanju in takrat se bomo pravzaprav odločili, kateri dodatni moduli so potrebni. Videti moramo, kaj je s tem novim sistemom, kako se je razvil, ravno tako tudi, kako se opera na zakonodaju. Bil sem krav šokiran, ko sem videl, da ne bi se o tem ne govorilo v Evropskem parlamentu. To bi bila res velika napaka. In da tukaj bi bilo dobro, da to upoštevamo in ne izumljamo nič novega. Gospa Ulskog, socialisti in demokrati. Jag vill hålla med de tidigare talarna. Eh, det är otroligt viktigt. Najlepša hvala. Dovolite mi, da povem, da se strinjam s prejšnjimi govorniki. Izjemnega pomena je, da pripravimo takšno okoljsko politiko, ki temelji na dejanskih podatkih. Ravno zato potrebujemo cel niz kazalnikov, ki so zanesljivi dobro bi bilo, če bi lahko preverili tako gospodarske kot tudi okoljske pogoje in jih medsebojno povezali, kar drugače nam ne bo uspelo, ne bomo mogli zagotoviti sprememb, če ne bomo imeli dostop do ustreznih podatkov. To nam bo pomagalo, da bomo te politike uresničili v praksi. Dobro je, da stvari postavimo v ustrezen okvir. Ni dovolj, da upoštevamo zgolj BDP. Pomembno je tudi, da so podatki primerljivi na evropski ravni. To nam bo omogočilo, da lahko preverimo, kakšen je napredek na ravni posameznih držav, da primerjamo, katere politike so dobre, a katere pa moramo spremeniti, da bi se izognili slabim politikam. Pomembno je, kot sem že omenila, da so naše politike takšne, da bi lahko zagotovili kakovost. Hvala. Sedaj pa kolega Gerben Janker Brandi v imenu skupine ALDE. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dovolite, da se zahvalim tudi poročevalcu gospodu Lajnenu za njegovo poročilo. Po letih trdega dela na tej tematiki je očitno, da bomo naredili sedaj dober korak naprej k, v smer oblikovanja nacionalnih, ne samo evropskih, okoljsko-gospodarskih računov. To je potrebno, nujno, kajti zaenkrat še vedno delujemo tako, da uničujemo okolje in naravo, ne da bi plačali za to, no tisti, ki to pač počnejo. Zakaj je trajnostna energija bolj privlačna kot eh, konvencionalna? Zaradi tega, ker so družbeni stroški nafte, zemljskega plina in tako naprej, eh, nekaj, kar ni vključeno v dejansko ceno proizvodnje oziroma prodaje. Mislim, da moramo biti bolje informirani o stanju stvari in eh, le na podlagi opravljenih meril smo lahko bolje informirani. Evropski okoljsko-gospodarski računi nam bodo omogočili resnično pomakniti se v smer trajnostne energetske rabe. Države članice in Evropsko komisijo pozivam, da začnemo dejansko oblikovati boljše podatke, kajti Eh, če bomo stvari merili, bomo dobili informacije in podatke, ampak to še ni dovolj. Le te moramo eh, uporabiti potem v vsakodnevnem delovanju. To bo pravi premik naprej. Upam, da je to konec eh, stotin eh, milijonov različnih subvencij, ki smo jih porabili v preteklosti, ne da bi to pozitivno vplivalo na naše okolje. Hvala torej poročevalcu, vendar naj povdarim, da je to šele začetek. Sedaj moramo nadaljevati, da bomo stvari uresničili v praksi. Hvala. Sedaj pa gospod Tremopolos. Hvala, gospod eh, predsednik. Kolegice in kolegi so že pred menoj povdarili, da potrebujemo natančno oceno evropske okoljske politike. In če to oceno hočemo narediti, potrebujemo več zanesljivih podatkov oziroma informacij. Poleg tega moramo zagotoviti tudi to, da bomo te podatke zbirali in da bodo med seboj primerljivi. Dostikrat so take vrste podatki odvisni od kazalnikov, ki se od države članice do države članice razlikujejo, kar pomeni, da ne merimo istih stvari. Na ta način ne ugotavljamo škodo, ki smo jo naredili s svojim delovanjem naravnim virom, na ta način tudi ne ocenjujemo kakovosti virov, ki so še na voljo, postavlja pa se tudi vprašanje osebne in uh, finančne odgovornosti za gospodarske in socialne stroške uporabe naravnih verov. In eh, ti evropsko-okoljski gospodarski računi, mislim, da bodo tistim, ki o tem odločajo, sedaj poslali pravo sporočilo. Za enkrat eh, smo delovali netrajnostno, nevzdržno in eh, ti okoljsko-gospodarski računi bodo sedaj resnično pokazali na to, ali imamo ustrezne kazalnike. Pripričan sem, da jih nimamo, če so zasnovani zgolj na podatkih, ki izhajajo iz BDP-ja. Komisija mora razmišljati bolj dolgoročno, da bomo lahko v prihodnosti bruto domači proizvod eh, na nek način podprli z bolj realnimi podatki, informacijami in kazalniki. Le na ta način bomo lahko upoštevali oglični odtis eh, dejansko v praksi, le na ta način bomo okoljsko razsežnost lahko vključili vse naše delovanje. To, kar potrebujemo, so tudi družbeni kazalniki in eh, indeks človeške revščine je nekaj, kar moramo uh, pripraviti in ga začeti upoštevati v prihodnosti. Žal zaenkrat eh, s tem predlogom gledamo samo na emisije v zrak, okoljske davke in snovne tokove. Mislim, da to ni dovolj. Ti trije tako imenovani moduli pravzaprav se ne dotikajo srčike cele zadeve. Zato bi želel, da bi komisija pripravila nekoliko bolj celovit eh, predlog. Hvala, kolegice in kolegi. Prosim vas, če govorite nekoliko bolj počasi, kajti včasih ste za tolmače prehitri. Malce bolj počasi, torej vsi. Paul Nuttall iz uh, stranke Svobodče in demokracije naslednji. Gospod predsednik, uredba o evropskih okoljsko-gospodarskih računih je naslov, ki zveni nekoliko dolgočasno. Zdi pa se mi, da je to zelo nevarna Eh, nevaren primer evropske zakonodaje. Budimo si odkriti, zakaj gre, citiram, emisije v zrak in okoljske davke, tako kot je to povdaril zadnji govornik. Gre torej za sovjetizacijo evropskih eh, vprašanj in eh, tem. Budimo odkriti, hočete te podatke samo zakaj? Zato, da bi nadzorovali ljudi, da bi jih obdavčili, ne pa zato, da bi te statistike komorkoli služile. In eh, bistvo je v tem, da je to uredba, ne pa direktiva. Uredbo je seveda treba bolje spoštovati kakor direktivo, ampak uredbe včasih ne. Uh, poštevajo v zakonodajnem procesu, v katerem uh, sodeluje Evropski parlament. To je smrt demokracije. Hvala, kolega. Modri karton je nekdo dvignil. Ali spremete vprašanje? Kolega Martin je prvi dvignil uh, karton, kolega Sebr pa drugi. Gospod Martin, izvolite. Ja, kot, iz, i, kot uh, parlament, parlamentarke in parlamentarci smo seveda bili izvoljeni v Evropski parlament, vi pa govorite samo o britanskem vidiku. Govorite o sovjetizaciji statističnih podatkov. Ali res mislite, da gre pri tem za sovjetizacijo podatkov? ali niste za to, da bi imeli konkretne podatke o uh, eh, življenskem standardu, inflaciji, stanju bančnih inštitucij in tako naprej, ali ne želite, da bi to vključili v statistične podatke, ali res ne želite, da bi državljanke in državljani imeli dostop do teh podatkov kot eh, nosilci odločanja ali pa se vam zdi, da je vse to sovjetizacija Velike Britanije? Hvala. No, prva stvar. Tukaj želijo ljudje vse urejati centralistično in eh, pravzaprav nobenega od komisark in komisarjev niso izvolili državljani Evropske unije. Ne pozabimo tega. Zato eh, je od moj odgovor na vprašanje da. Tukaj gre za sovjetizacijo Evrope in mislim, da bi te odločitve morali sprejemati države članice same. Vsaka takšna uredba se lahko izogne eh, Evropskemu parlamentu in eh, tistim, ki so jih izvolili britanski državljani in to je sramota in to je res sovjetizacija Evrope. Hvala. Naslednji govornik pa je gospod Richard Zeber. Dve minuti. Vprašanje sem še imel za kolego iz Združenega kraljestva. Ali smem, gospod predsednik? Okay. Yes. Ne, prosim, če nadaljujete. Hvala, predsednik. Moje vprašanje gospodu Natalu bi bilo zelo enostavno. Gospod Natal, pravzaprav deluje tako, kot eh, delujejo v mnogih državah, članicah od leta 2006. Enostavno poskušajo zmanjševati vlogo in pomen Evropskega parlamenta. Ampak eh, to, kar eh, je nekdo rekel, tukaj gre pravzaprav za stvari, o katerih se že dolgo pogovarjamo, zakaj še niso v zakonodaji. To je dobro vprašanje, ampak to ne pomeni sovjetizacijo. To, kar hočemo sedaj doseči, je medsebojna primerljivost teh podatkov. iz 30 let prejšnjega stoletja nekatere podatke imamo, naprimer merimo BDP in nekatere druge zadeve, ampak sedaj hočemo nekoliko drugače eh, razviti kazalnike, ki nam bodo omogočali primerjavo ne samo med BDP-jo posameznih držav, č, eh, držav na svetu, temveč tudi nekaterih drugih kazalnikov. Še nekaj. Vemo, da imajo nacionalne gospodarske bilance velike vrzeli. Fukushima recimo se bo pozitivno odrazila na Japa, japonsko nacionalno bilanco in bo pritegnila nove eh, naložbe v to državo, kar je morda absurdno, kar pomeni, da nekaterih podatkov ne uporabljamo, kot je treba. Danes delamo šele prvi korak naprej v smer trajnostnega pogleda, kajti če hočemo eh, doseči manjšo eh, porabo energentov, lahko to, če tega ne naredimo eh, pametno in smotrno, pomeni zmanjšanje obsega gospodarskega delovanja držav, držav članic in drugih. Naša politika mora postati takšna, da jo je moč preveriti, kakšni so davki, kateri so snovni tokovi in seveda Če ne bomo imeli primerljivih podatkov, bodo ti nekoristni. Hvala komisiji in hvala tudi poročevalcu za njihove napore. Hvala. Naslednji govornik je gospod Arsenij Skriton. Minuto in pol imate na voljo. Najlepša hvala, gospod predsednik, komisar, kolegice in kolegi. Tudi sam bi čestital gospodu Lajnenu za odlično delo, ki ga je opravil pri pripravi tega poročila. Res je pomembno, da naredimo korak naprej v smer eh, boljšega pregleda nad stanjem v obliki okoljsko-gospodarskih računov. Seveda vsi se soočamo z gospodarsko, finančno krizo, pa tudi z okoljsko, bi rekel, in zato moramo ukrepati. Strinjam se z gospodom Zebrom, ki povdarja, da sedaj moramo začeti z novim sistemom. Zamite samo primer gozdnih požarov v Grčiji. Ti vsako leto pri nas eh, uničujejo na stotine hektarjev gozda, onesnažujejo vodo in zrak eh, v območju, v katerem eh, do teh požarov prihaja. In takšni pojavi so nekaj, česar ne moremo enostavno izmeriti z BDP-jem. Območje, ki je prizadeto, je seveda prizadeto dolgoročno. Državljani bodo revnejši, gospodarska dejavnost se bo skrčila in okoljsko-gospodarski računi, o katerih danes govorimo, sicer niso idealna rešitev, so pa vsekakor velik korak naprej in to v pravo smer. Le na ta način bomo dobili bolj celovito in bolj resnično podobo realnega stanja. S pomočjo teh računov bomo lahko spremali politike, ki bodo bolj odražale naše dejansko stanje. Hvala, sedaj pa gospa Rika Manner. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, gospod komisar. Najprej tudi sama želim čestitati Joju Lajnenu za to odlično in pomembno poročilo. Gre za izjemno pomembno temo, kot so že mnogi pred menoj povdarili. Zakaj? Zato, ker končno bomo dobili sedaj pravni okvir za pomembne odločitve in za celovit sistem okoljsko-gospodarskih računov. Tudi zaradi tega se mi zdi, da je pomembno, da upoštevamo emisije, plinov v zrak, preprečevanje kopičenja odpadkov in pregled nad snovnimi tokovi. To so zelo pomembni cilji. Treba je tudi vedeti, da v različnih državah članicah smo na različnih ravneh, kar zadeva nacionalne račune. Komisar je tudi govoril o tem. In mislim, da so to stvari, ki jih je treba nujno upoštevati, če hočemo narediti korak naprej. Hvala. Sedaj pa eno minuto, gospod Oreste Rossi. Hvala, gospod predsednik. Ta uredba je sestavni del ukrepov, s pomočjo katerih želimo priti do uh, bolj celovitih in uh, informativnih kazalnikov, kot je samo BDP. Zaradi tega lahko podprem sicer predlog komisije, vendar eh, mislim, da če hočemo ugotoviti, kaj počenjajo na področju okoljske politike države članice, bomo potrebovali nove politične ukrepe. Zaradi tega se bom pri glasovanju vzdržal. Mislim, da potrebujemo nove računovodske module, če hočete. In eh, prvi dogovor, ki smo ga sklenili s svetom, je takšen, ki uh, predvideva uporabo tako imane revizijske klauzule, ko gre za okoljsko politiko držav članic. Vsi ti moduli, ki so sedaj tukaj predvideni, pa se bojim, da pre, eh, predstavlja samo novo birokracijo v državah članicah. Hvala. Hvala. Naslednja govornica je gospa Sofi Okoni. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod komisar, kolegice in kolegi. Zame gre pri političnem delovanju za iskanje najboljših rešitev za probleme, s katerimi se soočamo. Ampak kako bomo to dosegli, če se ne zavedamo natančno problemov, ki eh, se porajajo in ki jih poskušamo reševati? To se mi zdi, da je temeljno vprašanje. Vprašanje, ki se pojavlja ne samo v zvezi z okoljsko politiko, Bistvenega pomena je zato, da tisti, ki odločajo, morajo imeti zanesljive podatke, tako da bodo vedeli čim eh, bolj resnično in natančno, kakšno je stanje v tem primeru v okolju. Zato smo leta 2006 že pozvali Evropsko komisijo, da zahteva na ravni Evropske unije razširitev nacionalnih računov. Moram reči, da me je ta pobuda navdušila. Zadovoljna sem s predlogom komisije. Na ta način bomo več vedeli o emisijah v, v okolje, okoljskih davkih in snovnih tokovih v naših gospodarstvih. Vendar, ta predlog bi bilo treba na jutrišnjem glasovanju še dopolniti, zato da bodo zbrani podatki resnično zanesljivi in uporabni, koristni. Zagotoviti moramo tudi to, da bodo vse države članice vključene v ta pristop. Kako, se sprašujem, bomo definirali evropske politike, če nimamo ustreznih eh, podatkov o posamezni eh, državi članici? In končno, hvala eh, jo Lajnenu za podporo nekaterim predlogom Evropske ljudske stranke. Evropska komisija bi morala uporabljati delegirane akte na tem področju in postopek preveriti vsakih pet let. Čez nekaj let bomo namreč potrebovali še dodatne podatke in kazalnike, vendar tukaj moramo korakati počasi. Zato je ta uredba zelo pomemben korak naprej, ki pa mu morajo slediti tudi drugi. Hvala, gospa Karin Kadenbach. Gospod predsednik, gospod komisar, kolegice in kolegi. Tudi sama se prisrčno zahvaljujem Joju Lajnenu za to poročilo, ki ga že dolgo čakamo. Preden smo postali evropski parlamentarci, mislim, da smo vsi menili, da Evropski parlament mora določati smernice za naše prihodno odločanje in delovanje. In to pomenijo tudi ustrezni statistični podatki, ki pa jih eh, zaenkrat imamo na ravni držav članic in ne v nekem evropskem okvirju. Zaradi tega nismo dosti krat dovolj verodostojni. Gre na eni strani za polarizacijo med gospodarstvom in okoljem in zato mislim, da bodo ti podatki prispevali k temu, da bomo bolj uravnoteženo odločali o tem, kaj je koristno okolju, kaj je koristno tako okolju kot tudi gospodarstvu. Torej, da bomo lahko prišli do bolj celovitih in boljših odločitev. In mislim, da je to naša naloga kot politikov. Hočemo ustvariti boljšo eh, kakovost življenja, jo izboljšati in to ne samo na delovnem mestu, temveč tudi v okolju. Lahko se pridružim želji Joja Lajnena, ki pravi, da od BDP-ja moramo prejiti na uh, bruto uh, okoljski proračun in podatke. Te račune potrebujemo, če hočemo, da bomo v prihodnosti okrepili uh, verodostojnost eh, Evropske unije, ko gre za napore na področju eh, okolja in povezovanja okoljskih in gospodarskih interesov. Hvala. Gospa Krista Klas, dve minuti. Predsednik, komisar, gospe in gospodje, dobri statistični podatki so nujni za ocenjevanje rešitev za prihodnost. Države članice morajo tukaj uporabljati na ravni vse Evropske unije primerljive podatke, če hočemo, da bodo ukrepale, kot je treba. Torej, cilj, ki smo si ga zastavili, so primerljivi podatki vseh držav članic. Vprašanje pa je, kakšne nadaljne uh, ugotovitve bomo lahko naredili na podlagi teh podatkov, ko gre za gospodarski, okoljski in socialni razvoj Evrope ključni vidiki o trajnostnega razvoja morajo tukaj biti upoštevani. Komisija predlaga tri model, module, emisije v zraku, okoljske davke, snovne tokove in to so tri moduli, ki so pomembni. Tudi eh, proizvodi eh, rastlinskega izvora morajo seveda tukaj biti vključeni. Ampak kaj nam takšni računi sploh eh, povedo? Nisem tako optimistična kot poročevalec in kolegice in kolegi. Želja je eno, uresničljivost te želje pa drugo. Učinkovitost birokratskega napora se mi zdi, da je nekaj, kar ne moremo kar avtomatsko pričakovati ko gre za ocenevanje snovnih tokov, posameznih proizvodov, celo eh, proizvodov rastlinskega izvora, ko gre za povzročanje emisij CO2, se mi zdi nekaj, kar ne bo enostavno moč eh, izračunati. Pri tem je seveda treba upoštevati naprimer tudi prevozne stroške takšnih proizvodov rastlinskega izvora in ne vem, ali se to s temi predlaganimi računi da narediti. Dodatni podatki se mi zdi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 Kolega Jo Leinen je pripravil zelo dobro in pomembno poročilo, pomembno za gospodarstvo vseh na, naših držav članic. Na uh, razpravi v organu STOA smo zahtevali, da moramo uh, izboljšati gospodarstvo tarjanje za veri in sam sem sodeloval na tej razpravi, na tem panelu. Podaril sem sam kot tudi drugi, kako lahko bolj učinkovito rabimo vire, kot so voda, zrak in tako naprej v Evropski uniji, če nimamo v ta namen ustreznih statističnih podatkov. Kot eh, član odbora za kmetijstvo menim, da je pomembno še nekaj. Končno bi morali spoznati kaj je družbena, socialna uh, prednost in vrednost uh, naravnih verov. Ne moremo ugotoviti, v kolikšni meri, naprimer, kmetovalci pri svoji pri kmetovanju prispevajo tudi k dobrobiti celotne družbe, kako ustvarjajo tako imane dodatne proizvode socialne vrednosti ki jih ne plačujemo. Zaradi tega se mi zdi, da je treba tukaj govoriti o boljših računih za prihodnost. Hvala lepa, sedaj pa priteknite pozornost predsednika, gospod Pol Rubih. Minuta. Mikrofon, prosim. Ja, Hvala, gospod predsednik. Hvala Bogu, ta mikrofon deluje. Ko govorimo o statistiki, vedno vodimo burne razprave, kaj je s temi podatki. Tudi varstvo podatkov je upravičena kategorija. Po drugi strani pa potrebujemo preglednost, tudi primerljivost. Ravno zato se mi to zdi pomembno. Potrebujemo tudi nekakšne naključne vzorce, pilotske projekte, kako lahko avtomatsko zbiramo te podatke, da so čim bolj primerljivi. Recimo določene postopke poznamo in mislim, da bodo zelo pomembni v prihodnosti, tudi pri avtomatski obdelavi podatkov. To je pomembno tudi za nas kot nosilce političnega odločanja in naši postopki odločanja bodo s tem ustrezno poenostavljeni. Hvala. Hvala lepa gospa Angelika Wortman. Minuta. Hvala. Skupni evropski, evropski gospodarski okoljski računi bodo zelo pomembni, ker bomo tako zagotovili ustrezno primerljivost. Upoštevali bomo osnovne tokove in tudi ostale analize. To bo odločilnega pomena, če naj bi sprejeli učinkovite okoljske politike, ki ne bodo vplivali tudi na gospodarske politike. To je pomembno za trajnostno politiko. To so izzivi, s katerimi se soočamo. Izguba biotske raznovrstnosti, podnebne spremembe, onesnaževanje okolja in na zadnje tudi eh, črpanja naravnih verov. Tako se bomo zoprstavili postavili eh, tem grožnjam. Zanesljivi podatki in eh, posledično napovedi o stanju naravnih verov pa so tisti, ki ne bodo zagotovili zgolj trajnostne gospodarske rasti, ampak eh, so zelo pomembne za državo članico kot nekakšno dodano vrednost. Vela, Hvala lepa, gospod Savela. Minuta. You, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama želim čestitati gospodu Lajnenu za njegovo izjemno dobro poročilo. Gospe in gospodje, menim, da je Evropska unija in da je Evropa sedaj na točki, kjer se moramo odločiti med razvojem in napredkom ter zaščito okolja. Ta dva vidika sta tesno povezana. Evropejci imajo sedaj okoljsko zavest in s tem poročilom bomo lahko dobili mnogo natančnejšo podobo o tem, kaj se dogaja v okolju Evrope. Troje želim povdariti. Prvič, mislim, da potrebujemo zelo natančne in točne podatke o stanju okolja v posameznih državah članicah. Podpiram proces, da bi aktivirali revizijsko klauzulo vsakih pet let. Mislim tudi, da moramo zagotoviti enotno merjenje napredka. Hvala. Hvala lepa, gospa Savela. Sedaj pa gospod Obermajer za minuto. Um- Hvala. Ko govorimo o okoljski politiki, če želimo pametno ga zavarovati za naše naslednje generacije, potrebujemo političen in tudi okoljski premislek in tudi medsebojno povezavo. Poštevati moramo dopolnitev obeh dejavnikov, poštevati moramo te bilance in zato potrebujemo zanesljive in dobre podatke. Ampak, če že govorimo o srednji podatkovni zbirki na evropski ravni, potem mislim, da moramo tukaj imeti res dobre preudarje monetarne politike, govorimo tudi o eh, genski tehnologiji, označevanju živil in ne nazadnje moramo eh, tudi eh, vedeti, kaj je s prehranskimi skandali, tudi to moramo razkriti. To je ta povezava med gospodarstvom in okoljem, ki s tem postane zelo dovolj jasna in dobra, kaj je z Evropsko unijo, ali tukaj služi lobističnim interesom in velikim podjetjem ali je pa lahko samostojna. Hvala lepa, kolega. In na koncu ste končali smo z vami, sedaj pa dam besedo gospodu Renu. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala za zelo vsebinsko in odgovorno razpravo. Mislim, da se vsi strinjamo, kako pomemben je ta predlog in kako pomembni so okoljsko-gospodarski računi mislim, da se vsi strinjamo tudi, da moramo sprejeti nadaljne korake, zato da bomo lahko opredelili politike na podlagi teh podatkov, tako da bomo lahko zagotovili bolj trajnosten razvoj. Naj podam nekaj odgovorov na to, kar smo slišali v razpravi. Gre za prvo uredbo s tremi moduli in to predstavlja začetek v smislu zakonodaje. Druga serija modulov je v pripravi, na koncu leta 2012 upam, da bomo sprejeli drugo uredbo. Pripravljamo oziroma načrtujemo že tretjo serijo. Upajmo torej, da se bo delo takoče nadaljevalo. Kar zadeva birokracijo. To za podjetja ne bo predstavljalo novih administrativnih obremenitev, kajti uporabljali bomo že obstoječe podatke. Združeno kraljestvo, je na vodilnem položaju v zvezi z okoljskimi računi in to bomo seveda tudi upoštevali. Kar zadeva statistične podatke in glede na to, kar sta povedala gospod Leinen in gospod Martin ter drugi. Povedati želim, da smo dosegli zelo veliko napredka na področju evropskega statističnega sistema, to je bilo v preteklem letu in pol. Trenutna komisija, na primer, je podala prvi zakonodajni predlog, to je bilo 10. februarja lani, potem, ko ste vi potrdili obstoječo komisijo. Takoj zatem smo sprejeli zakonodajo o revizijskih pristojnostih Eurostata. Eurostat ima tako pristojnost, da preveri in potrdi, kakovost statističnih podatkov pri viru samem. To je zelo pomembno in to že uporabljamo, naprimer, v primeru Grčije. Drugič, akcijski načrt za Grčijo. Se trenutno izvaja. V enem letu smo že zagotovili precejšnjo prevetritev statističnega sistema v Grčiji tudi kar zadeva statistično spremljanje pretiranega dolga, se je mnogo izboljšalo in v zadnjem krogu je Eurostat lahko potrdil podatke za Grčijo. In še v zvezi z viri oziroma sredstvi, mislim, da to ni potrebno natančno v okoljsko-ekonomskih računih, vendar potrebujemo zadostna sredstva, strinjam se z gospodom Martinom. Na poti nazaj se bom srečal z generalnim direktorjem, z pristojnim za to v Luksemburgu in razpravljala bova o tej temi. Mislim, da smo pripravljeni na to, da bi sredstva v Eurostatu prerasporedili za to, da bi se lahko posvetili ključnim nalogam. Vendar sredstev, iz, namenjenih širitvi, ne bi uporabljal, zato ker so sredstva namenjena zagotavljanju demokracije in miru v tej regiji in to ostaja naša ključna prednostna naloga v Evropski uniji, tako za komisijo kot tudi za Evropski parlament. Prosim vas tudi, da upoštevate, da brez naše tako imenovane mhke moči in brez naše politike, Radko Mladež sedaj ne bi bil v Hagu. Prosim, da to upoštevate in da se tega spomnite. Hvala. Torej hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa ima za dve minuti besedo gospod Jo Leinen. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, drage kolegice in kolegi, hvala za prispevek k razpravi, ker me še vedno eh, podpirate, ko govorimo o pripravi okoljskih računov v Evropski uniji. Z veliko večino, samo nekaj izjem je bilo, ki tega niso podprle. Karin Kalembach je podala izjavo, s katero se strinjam. Nekateri smo mislili, da to že obstaja, ampak potem smo videli, da številnih podatkov še vedno nimamo. Zato smo tudi uh, slepi, ne vemo, kako pravzaprav gremo lahko naprej, ko govorimo o okoljski politiki. Potem pa Kolega je že rekel, če merimo, potem tudi vemo. In to je ta podlaga, namreč znanje, da lahko prejm, sprejmemo ustrezne ukrepe, da oblikujemo konkretne programe in sprejmemo politične odločitve. In ti okoljski računi nam bodo pri tem pomagali. Imamo Evropsko strategijo 2020, govorimo o trajnostnem razvoju, to je krovni cilj. Zato upam, da bomo v naslednjih letih eh, dejansko dobili eh, to podlago, eh, da bomo začrtali strategijo 2020, da bomo lahko ocenili, ali smo bili pri njej uspešni ali ne. Ko govorimo o BDP-ju, zelo dobro vemo, da nimamo jasnih izjav o tem, kaj je stanjem narave, kaj je stanjem okolja, kaj je zaviri, ki smo jih porabili. Ravno tako ne vemo dobro, kaj je s trajnostnim razvojem in kako uspešni smo. Ravno zato potrebujemo tole. Gre pravzaprav za postopen pristop, gospa Klas, ne bomo se zaletavali, tudi gospod komisar je že omenil, da določene vire že imamo imamo. Imamo recimo eh, tudi zakonodajo o čistem zraku, nastajanju odpadkov, kar pomeni, da podlago že imamo in tako bomo zbirali podatke. Evropska unija ima kar nekaj obveznosti, eh, ko govorimo o biotski raznovrstnosti in konvenciji, potem konvencijo podnebnih sprememb, kar nekaj eh, teh konvencij imamo in če naj bi to podpisali, če naj bi to spoštovali, to je zelo dobro, da bomo ostalim delom sveta povedali, ali smo uspešni ali ne. Hvala Eurostatu, hvala vsem pročem reševalcev v senci. Eurostat je tisti, ki bo prevzel ta projekt. Upam, da se boste dogovorili v Luksemburgu, da jim boste odobrili dodatna sredstva in tudi ustrezne vere, ker seveda brez tega ne bo šlo. Evropski parlament eh, vam bo pri tem pomagal. Res hvala, to je pomembna politična eh, tematika, to je, kot smo že slišali, nekakšno novo poglavje in že kar nekaj let smo v Evropskem parlamentu in Evropi to zahtevali. Hvala lepa, gospod poročevalec tem zaključujemo razpravo. Glasovali bomo jutri ob 12. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem.